vprašanje spolov eh, v okviru eh, okvira po letu 2015. Hvala. Okay, thank you. Is... Hvala. Razpravo s tem zaključujemo. Glasujemo o tem jutri, v torek 8. oktober ob 12. Sedaj gremo naprej. Poročilo Ane Gomeš. Dajem besedo Ani Gomeš, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala vsem kolegom in vsem političnim skupinam. Mikrofon. Tratados A política externa europeia deve refletir os valores da democracia e dos direitos. Evropska unija ima zunanjo politiko in ta mora odražati evropske vrednote glede temeljnih pravic in človekovih pravic. Korupcija pa škoduje evropskim prizadevanjem, da bi prispevala k reformam v, v državah v razvoju. Torej, ko gre za javna ali zasebna podjetja, se to dogaja in korupcija seveda lahko vpliva na to. In moramo biti dosledni pri tem, kar počnemo znotraj in kar počnemo zunaj Evropske unije. In moramo se vprašati, kako je mogoče, da smo neke vrste sostorilci v korupciji da pravzaprav sodelujemo v tem, da prihaja do um, nezakonitih finančnih tokov in tako naprej. Dejansko se dogaja, da se sredstva uporabljajo za nezakonite namene. Moramo prenehati z bančnimi skrivnostmi in tako naprej. Moramo okrepiti boj proti uh, pranju denarja in moramo okrepiti našo kazensko zakonodajo. Evropska sodišča morajo obravnavati primere korupcije, tudi če se zgodijo zunaj ozemlja Evropske unije. Naši državljani to želijo, dobro se zavedajo, da trenutna kriza in povečevanje nenakosti v Evropski uniji sta tudi posledica koruptivnih praks, ki so posledica finančne deregulacije v, v zadnjih desetletjih. Španija je bila zelo prizadeta zaradi to vrstnih primerov Potem imamo grški primer s podmornicami, ko je prišlo do tega, da so se nemške podmornice na goljufiv način uh, prodajale Grči. Torej, ta, takšni primeri niso prišli na sodišča in to je zelo zaskrbljujoče. Evropski državljani pozivajo nas, politike, da pokažemo eh, naš zazit namen, da bomo storili nekaj glede tega, glede korupcije, tako znotraj Evropske unije, kot tudi v naših odnosih s tretjimi državami. Ne moremo se boriti uh, proti korupciji v tretjih državah, če ne naredimo reda v svoji hiši. Kaj predlagamo? Predlagamo da bi se navdihovali iz zakona Magnitski iz ameriškega kongresa. Um, ta zakon obravnava vidik boja proti korupciji z vidika človekovih pravic, vendar želimo si torej mehanizma, ki bi omogočil sankcije, ki bi omogočil zamrznitev premoženja, ko gre do kršitve človekovih pravic. Torej, moramo se boriti proti korupciji, proti tistim, ki uh, preprečujejo izvajanje človekovih pravic. Moramo spodbujati uh, preglednost, ko gre za pomoč tretjim državam. Evropska unija mora jasno povedati, eh, zakaj gre. Eh, In v našem poročilu res spodbujamo čim večjo preglednost, proračunsko preglednost. To je ključnega pomena, kadar dajemo finančno pomoč tretjim državam. Mislim da mora biti Evropska unija avantgarda in ko gre za družbeno odgovornost podjetij, mislim, da moramo pripraviti črni seznam podjetij, ki se ne držijo teh pravil in tisti, ki se ne držijo teh pravil, ne smejo sodelovati na evropskih uh, javnih razpisih. To bi bila spodbuda za uh, to, da se poveča socialna družbena odgovornost podjetij. Mislim, da bi s tem tudi izboljšali podjetniško vzdušje v svojem poročilu zahtevamo jasne smernice glede informacij za žvižgače. ko gre za tiste žvigače, ki eh, poročajo o tem, kako se uporabljajo evropska sredstva. To moramo spodbujati in žvigače moramo eh, zavarovati, ko gre za osebe, ki nam dejansko dajo informacije in ki prijavljajo prijave korupcije. Hvala, gospa Gomeš. Sedaj imamo postopek Catch the Eye. Gospa Edite Strela, izvolite gospod predsedujoči najprej bi čestitala poročevalki to je res čudovit eh, napor in res zelo pravočasno poročilo gre za pomembno temo zelo aktualno temo. evropska unija mora biti zgled in mora sprejeti veliko strožja pravila ne le znotraj eu temveč tudi mora tako ravnati v svojih odnosih s tretjimi državami, zlasti, ko gre za sodelovanje z njimi. Ne smemo pozabiti, da neenakost in socialna nepravičnost sta povezana z ekonomsko krizo, ki jo doživljamo. Dobičke nekaterih so bili nezakonito pridobljeni. In ravno finančna deregulacija nam je to omogočila. Državljani pa se soočajo z vrčevalnimi ukrepi in velikimi rezi. Zato moramo imeti postopke, ki bodo vzorni in moramo spodbujati preglednost pri vseh svojih dejavnostih, naj gre za finančne dejavnosti, ekonomske ali politične dejavnosti. Hvala, gospod Ferreira, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Boj proti korupciji, če želimo, da bo učinkovit, ne sme ignorirati vzdušja, ki spodbuja to vrsto delovanje. Strukturni programi mednarodnega sklada se izvajajo že desetletja. Privatizacija, prodaja družinske srebrnine, privatizacija javnih storitev, prevlada zasebnega interesa nad javnim. To vodi v revščino, brezposelnost in ustvarja vzdušje, ki spodbuja korupcijo in prihaja do tesnih odnosov med politiki in gospodarstveniki. Če želimo boj proti korupciji, potem moramo poskrbeti za preprečevanje. To pomeni, da moramo prenehati s temi politikami. Tomasi kao zastupnici iz tranzicijske države kot eh, poslanka iz tranzicijske države mi je ta tema zelo blizu in evropska unija mora storiti vse za boj proti korupciji in to na vseh ravneh in vseh državah članicah pa tudi v tretjih državah kjer eh, sodeluje v različnih programih ali pa jim nudi pomoč zakaj ker se tako ščitijo finančni interesi evropske unije. Zelo pomembno je tesno sodelovanje z vladami tranzicijskih držav članic. Cilj eh, boja proti korupciji je eh, seveda dober in vendar moramo upoštevati, mm, kako politika vpliva na pravosodje in na policijo. In to je nekaj, kar moramo preprečiti in tu predlagam ničelno stopnjo tolerance. Uh, boj proti korupciji je pomemben na vseh ravneh, tudi na najnižji ravni. Kaj ti korupcija je nekaj, kar vodi v težka kazniva dejanja. Hvala lepa. Gospa komisarka Damanak, izvolite. korupcija vpliva na vse na podjetja na družbo na javno javne službe in seveda negativno in seveda negativno vpliva na razvoj zato bi se res zahvalila gospe gomez da je pripravila to poročilo poročilo gospe gomez je zelo jasno nakazalo, da je Evropska unija eh, lahko verodostojna v boju proti korupciji le, če se loti težav eh, glede eh, korupcije, pranja denarja in organiziranja kriminala tudi znotraj svojih meja. Torej, to je naša prva naloga. Evropska unija naj bi bila en najčistejših delov sveta, vendar pa je korupcija tu vseeno prisotna. Seveda so razlike od države članice do države članice, vendar to prizadeva vse nas. Zato smo junija 2011 sprejeli svežen proti korupciji, ki je vključeval tudi sporočilo o boju proti korupciji v EU. In tam so bile določene glavne smernice za nadaljne ukrepanje na ravni EU ta svežen je zavezal komisijo naj se bolj osredotoči na korupcijo v vseh svojih notranjih in zunanjih eh, politikah. Naj se navežem na neke točke izporočila. Strinjamo se s tem, da moramo regulirati eh, delovanje javnih, zasebnih in vojaških podjetij. Eh, ta morajo upoštevati um, mednarodno humanitarno pravo in spoštovanje človekovih pravic. Evropska unija je edina regionalna organizacija, ki je podprla dokument iz Montereja. Evropska unija bo še naprej aktivno sodelovala v delovni skupini OZN, ki obravnava možnost, da bi imeli nek mednarodni okvir na to temo. Potem nekaj glede primera Magnitski. To je nekaj, kar nas lahko resno skrbi. Ruske oblasti morajo izvesti neodvisno preiskavo njegove smrti. Skrbi nas to, da je bila preiskava marca zaključena čeprav so bili očitni dokazi, ki, bi, ki so nakazovali na to, kako in zakaj je umrl. In ta, to je nespremljivo. Evropska unija je zaskrbljena eh, zaradi uh, obsodilne sodbe proti Magnitskemu lani julija v Moskvi. Gospoda Magnitskega so posthumno uh, spoznali za krivega in sicer na podlagi neprimernih dokazov. On je pravzaprav pokazal na korupcijo, uh, no njegove smrti pa niso zares preiskali. Torej, slišali smo tudi pobude, da bi imeli evropski magnitski zakon restriktivni eh, ukrepi Evropske unije so občutljiv instrument in sankcije lahko uporabimo le kot zadnji izhod, kot del celovite politike, ki mora vključevati politični dialog, dodatne napore in druge instrumente. Nov instrument bi eh, zahteval veliko politično podporo in lahko bi ga dosegli le, če bi imeli soglasje vseh držav članic. S tem zaključujemo eh, razpravo. Glasovanje je jutri, v torek, 8. oktober ob 12. gremo naprej. Poročilo Maconi. In dajem besedo gospe Ermini Maconi. Izvolite.